bom sodeloval z vsemi vami, ne glede na politično prepričanje. Računam na vašo podporo. Hvala lepa, gospa Svensson, da ste sodelovali pri volitvah in pri razpravah. Kolegoma Mauro in Watsonu, ki sta tudi bila kandidata, potem pa sta odstopila od kandidature, da bi ohranila enotnost Evropskega parlamenta, bi se tudi rad zahvalil. Mario. Vem, kako pomembne so zate človekove pravice. V moji državi je bila rojena solidarnost. To je bilo veliko gibanje za človekove pravice. In papež Janez Pavel II je to omogočil. Zame bodo človekove pravice vedno prednostna naloga. Graham, govoril si o potrebi po spremembah v Evropskem parlamentu, da potrebujemo reforme, da moramo v evropski projekt vključiti tudi naše državljane, ki so vedno bolj indiferentni. Zagotovil bom, da bomo skupaj storili vse, kar je v naši moči, da bi to spremenili. Koležanki, koležanki, Spoštovane kolegice in kolegi. visoki predstavnik, visoka predstavnica sveta, gospod predsednik komisije, spoštovani komisarji, gospe in gospodje. Danes je 14. juli, francoski državni praznik, 220 let po revoluciji. Čestitamo kolegicam in kolegom iz Francije.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 vzhodne in srednje Evrope je sedaj postal predsednik Evropskega parlamenta. Dovolite mi osebno pripombo. Pred leti sem sanjal o tem, da bi postal poslanec v Sejmu, ko bo Poljska postala svobodna država. Danes pa sem postal predsednik Evropskega parlamenta. Takrat o tem na Poljskem nisem drznil niti sanjati. Tako se je naša Evropa spremenila. ten wybór traktuje jako znak dla naszych krajów. To izvolitev pa vidim tudi kot pomemben znak državam Latvija, Litva, Estonija, Polska, Češka, Slovaška, Mačarska, Slovenija, Romunija in Bolgarija. Zdi se mi tudi izkaz časti državljanom in državljankam, milijonom ljudi, v naših državah, ki niso želeli priznati zatiravskih režimov. Čutim se zastopnika teh ljudi. Pred 20 leti, leta 1989, je solidarnost začela in izborila boj za demokratično Polsko. Takrat je padel berlinski zid, takrat je prišlo do preobrata. Mi, ki smo bili predtem na drugi strani železne zavese, smo se borili za svobodo in demokracijo. Vi na drugi strani ste nam pomagali s političnimi dejavnostmi, pa tudi z manjšimi, a zelo pomembnimi gestami. Ponudili ste nam podporo, ukrepe podpore in skupaj nam je uspelo. Že pet let skupaj skušamo izgraditi enotno Evropo. Sedaj moramo jasno reči, to je naša skupna Evropa. Govoril sem o odgovornosti. Vsak izmed nas poslancev ima predvsej moči, Moč pa pomeni predvsem odgovornost do državljanov in to odgovornost čutim. Državljani Evropske unije nam zaupajo. Ohraniti moramo demokracijo, to je pomembno. In potem pri temeljnih stvarih pričakujejo državljani, da bomo krizo prebrodili. Potrebujejo delovna mesta, potrebujejo zaposlovanje. Zaposlovanje mora biti naša najpomembnejša naloga naši državljani si želijo zagotovili, da bodo lahko živeli tako, da bodo imeli vedno dotok energije. Zato je to tako pomembno. In podnebne spremembe so seveda tudi pomembne, tudi v Evropi, tako kot tudi v Afriki, Avstraliji ali kjerkoli drugje. Tukaj moramo biti dejavni. Evropejci vemo, da stabilnost ni odvisna samo od nas. Pomemben je bližnji vzhod, partnerstvo z vzhodom, z Latinsko Ameriko, pa tudi strateška partnerstva ZDA in tudi s hitro rastočimi gospodarstvi. Da bi nam to uspelo, potrebujemo Lizbonsko pogodbo. V Evropski uniji moramo namreč biti učinkoviti in dobro organizirani, tudi v Evropskem parlamentu. Pred 30 leti je bil naš parlament prvič neposredno izvoljen. Prva predsednica je bila ženska, francozinja Simone Veil. Vedno znova moramo misliti na to, da moramo zagotoviti tudi ženskam, da bodo lahko izvajale poklicno pot, ne da bi utrpela njihova, njihove dejavnosti na področju skrbi za družino. Simon Veil je skušala poskrbeti za svobodo in blagostanje. Zelo jasno je, da se lahko s temi izzivi soočimo na razumen način samo na evropski ravni. In 30 let kasneje so to veliki izzivi, pred katerimi smo tudi še danes. Spoštovane kolegice in kolegi, podrobnosti mojega dve in pol letnega programa vam bom predstavil septembra med razpravo. Sedaj pa bi se rad obrnil na mojega predhodnika, gospoda Pöteringa Hanskert. Kje ste? Uh, ehm, Hans Gert, to številni moment. To je prav poseben trenutek. Poznava se že deset let. Danes mi predajaš najpomembnejši položaj v Evropskem parlamentu. V imenu vseh kolegov in kolegic se ti zahvaljujem za zelo veliko spoštovanje, ki si ga dosegel za Evropski parlament, za veliko kulture v politiki. na pamiątkę, na pamiątkę przekazuję ci. Kot wspomin, by ty żelił predati figuro świętej Barbary, zaszczytnice rudariów. Izdelana je iz enega kosa premoga. To prihaja iz Šlezije, moje regije. Še enkrat prisrčna hvala in vse najboljše tudi v prihodnosti. Hvala lepa. No? No? Okay. Mr. Barroso. Okay. Mr. Barroso. No? No? Okay. Right. Uh. Bardzo proszę, e, pan przewodniczący Józef Dol. Gospod predsednik Józef Dol, imate besedo, prosim. Monsieur le Président, ce n'était pas prévu, mais je crois Gospod predsednik, ni bilo predvideno, ampak mislim, da je resnično veliko zadovoljstvo za celoten parlament, da nimamo v Evropskem parlamentu več razdeljene Evrope na zahod in vzhod. Imamo eno samo Evropo in to sedaj predstavljate vi, gospod predsednik. To je enotnost. To je enotnost to je, kot si dejal, dragi prijatelj, naša odgovornost. In če bomo v naslednjih dveh letih in pol lahko pozabili, da imamo Zahod in Vzhod in bomo govorili o eni sami Evropi, je to tisto, kar želim sebi in tebi za Evropo. Hvala lepa. Bardzo, panie za... Hvala lepa, gospod predsednik Dol, za te prijazne besede gospod Schulz. Vielen Dank, Herr Präsident. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod predsednik, čestitam vam v imenu naše politične skupine za vašo izvolitev. Mi smo vas tudi podprli. In priznal bom, da kar se zgodovinskih trenutkov tiče, moramo s tem pojmom ravnati zelo previdno, vendar pa dovolil si bom, da povem, da je vaša izvolitev za predsednika Evropskega parlamenta zgodovinski trenutek. Kajti 20 let po pacu berlinskega zidu, 6 let po pristopu vaše države in veliko drugih srednjeevropskih držav k EU, in ta postopek ste začeli sami kot premije vaše države. Torej, začeli ste pogajanja z EU. 20 let po tem, ko ni več delitve sveta na dva bloka, potem, ko ni več stalinistične diktature in potem, ko so nekatere države morale 40 let trpeti pod to diktaturo, veliko dlje kot zahodne države. Da je sedaj, toliko let kasneje, samo po sebi umevno, da polski, mađarski, baltski, čehi, slovaki sedijo s francozi, portugalci, finci, nemci, nemci, avstrici ali italijani skupaj. In da smo na podlagi tajnih volitev izvolili predstavnika solidarnosti, demokratično izvoljenega premijeja Polske, to je po mojem zgodovinski trenutek. To kaže, da Evropa, ta velika celina, kjer se je 27 držav združilo v EU, da resnično nekaj predstavljamo. Namreč, da so sanje po demokraciji in svobodi resničnost, da to lahko postane resničnost, če ne samo sanjamo o tem, temveč če se dejavno zazemamo za to. Zato mislim, da je vaše predsedovanje tudi poziv nam vsem, da bi urednote, na katerih temelji EU in ki so pomagale prevreči diktature, da bi morali te vrednote spremljati vašo, vaše predsedovanje. To je moja želja in še enkrat iskrene čestitke, gospod Buzek. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Hvala lepa, gospod predsednik Schulz. Sedaj pa gospod Verhofstadt. Prosim, gospod predsednik. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej čestitke strani liberalcev in demokratov za vašo izvolitev. Lahko vam tudi povem, da imate polno podporo naše skupine za naslednja leta pri vašem delu. Po našem mnenju to pomeni, da moramo ustvariti bolj vključujočo Evropsko unijo, bolj združeno. Postali ste predsednik v zelo pomembnem trenutku. Ratificirati moramo Lizbonsko pogodbo najti moramo strategijo proti finančni in gospodarski krizi in to je velikanska naloga. Tukaj imate polno podporo naše skupine. Vedeti morate, da vas je podprla velika proevropska večina v tem parlamentu. The only, the only request, request Edino prošnjo, ki jo imamo, je, da to izkoristite, to veliko proevropsko večino, da dosežete napredek in da bi lahko potem tudi v Evropskem svetu kaj postorili, ki ga dobro poznate, da bi lahko tudi v tej instituciji dosegli več Evrope. Hvala lepa. Dziękuję, panie przewodniczący. Hvala lepa, gospod predsednik Verhofstadt. Besedo ima gospa predsednica Harms. Prosim. Tak. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sama bi se rada pridružila čestitkam imenu moje politične skupine. Tudi mi smo ushičeni na tem trenutkom in mislim, da ko ste govorili, da je velika čast prevzeti ta položaj, mislim, da je to čast tudi za nas, zelene, da ste postali naš predsednik. V svojem celotnem političnem življenju ste počeli točno to, da ste si zaslužili to, kar danes počnete. In vsi polagamo velike upe v vas. Nisem prepričana, ali nam bo v dveh in pol letih uspelo odstraniti delitve med shodom in zahodom. Vendar pa mislim, da bomo z vami kot predsednikom Evropskega parlamenta lahko okrepili mostove med vzhodom in zahodom. Sama osebno si želim, da bi predvsem kolegom iz vzhodne Evrope postalo jasno, da je Poljska sredi celine, da je v središču Evrope in da bo sedaj bodo dejavnosti v smeri vzhoda veliko bolj intenzivne kot do sedaj vi prinašate sabo vse potrebno. Zato zelo me veseli, da ste dejali, da moramo iskati bližino do državljanov. Mi, zeleni, vas bomo pri tem vedno podpirali. Potrebno je ukrepiti Evropo na znotraj, vendar pa tudi potrebno je razmišljati širše. In dovolite mi še osebno željo, potem, ko sem vas dobro spoznala v časih oranžne revolucije na cestah in trgih Kijeva, ko ste tudi tam bili zelo pogumen politik. Pri orientaciji na vzhod ne smemo pozabiti na Ukrajino, tudi tam bodo prišli do tega, da bodo iskali boljše čase in imeli bodo tudi, tudi evropsko prvenstvo in to bo kmalo in to bo na Polskem in v Ukrajini in morda si lahko skupaj ogledava tudi kakšno nogometno tekmo. Veliko uspeha pri vašem delu. Bardzo dziękuję pani przewodniczącej. Hvala lepa, gospa predsednica Harms. Sedaj pa predsednik Kirkop. Gospod predsednik, v imenu evropskih konzervativcev in reformistov bi vam rad čestital za izvolitev. Še prav posebno bi rad pozdravil dejstvo, da ste v vaših vodnih besedah omenili zgodovino in tudi ostali so to storili. Zdi se, da ste nekdo, ki bo cenil svoboščine, ki si jih parlament želi, svobodo izražanja, naprimer, pa tudi svoboščine, da gledamo naprej, da si želimo reform in sprememb v Evropi. Tudi Evropski parlament se mora za Evropo vred spremeniti. To, da ste na zgodovino ponosni in to upravičeno od leta 1989 od solidarnosti in naprej, ko ste Polsko pripeljali v NATO, potem pa ste začeli pogajanja z EU. Vi ste nekdo, ki lahko zagotovi spremembe, ki jih Evropa sedaj potrebuje. To pozdravljamo in storili bomo vse, da bi vam pomagali pri vašem delu. Hvala lepa, gospod predsednik, za te besede. Sedaj pa gospod Biski. Ja. Herr Präsident, ich freue mich. Gospod predsednik, veseli me, da je sosed iz Polske postal predsednik Evropskega parlamenta. Prihajam iz vzhodne Nemčije in delujem blizu kraja Subice pri Frankfurtu na Odri. In to je že del Združene Evrope. In veseli me, da ste namenili veliko pozornosti temu, da moramo združevati vzhodno in zahodno Evropo. To bo dolga pot, kot vemo. Rad pa bi izpostavil tudi velik prispevek polske kulture v Evropi sodelovanja in kulturne raznolikosti. dva moja sinova že govorita polsko in filmsko nagrado Andreja Vajde sem lahko predal režiserju Andreja Soštrezno. Vajda in ostali polski režiserji so del polske kulture in upam, da bosta vzhodna in zahodna Evropa ne pozabili na posebne dosežke vzhodne kulture in imate našo podporo, gospod predsednik. Dziękuję, panie przewodniczący. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Biski. Sedaj pa ima besedo gospod Farage. Like... Gospod predsednik, rad vam čestitam za vašo izvolitev, vendar pa se mi zdi to bolj kot otvoritev in to je škoda. Če bi bil ta parlament pravi parlament, bi izvolili predsednika glede na sposobnosti, ne pa po pogajanjih. Včeraj smo imeli člane enote Eurokorpa, ki so postopali po dvorišču. Imeli smo orkester, himno, zbor, danes pa smo začeli s himno. Gre za enako zastavo kot himno, za katere ste mislili, da jih boste rekli, da boste opustili po negativnih izidih na referendumih v Franciji in na nizozemskem. Vi pa še naprej potiskate z vašimi idejami po evropskem državljanstvu in dajate jamstva ircem za to, da bi jih prepričali, ki niso vredni tega, kar piše na papiru. V naši skupini bomo storili vse, kar je mogoče, da bomo zagotovili evropsko demokracijo na irskem referendumu. Vi ste se borili, gospod predsednik, proti Sovjetski zvezi, vi ste se borili za demokracijo, za samo odločanje. Če boste še naprej ignorirali demokratične glasove v državah, kot so Francija, Nizozemska in Irska, potem boste pos, eh, potisnili Evropo v tisto zvezo, pod, proti kateri ste se borili. Prosim, poslušajte ljudi in državljane. E, dziękuję panie przewodniczący za wypowiedź v Evropskem parlamentu slišimo vedno zelo raznolike govore. Prav, pravzaprav gre ravno za to v evropski razpravi. S tem smo zaključili e, govore. Vidim, da želi spregovoriti tudi predsednik Evropske komisije. Izvolite, gospod Barroso. Gospod predsednik, gospod Buzek, v mojem lastnem imenu, v imenu komisije, bi vam rad čestital za izvolitev na mesto predsednika Evropskega parlamenta. Vedno ste se borili za pravno državo, za demokracijo, za svobodo, da je to prevladalo v vaši državi na polskem. Postali ste predsednik vlade, preden ste postali evropski poslanec. Prvi predsednik parlamenta ste, ki prihaja iz vzhodne Evrope. S takšnimi bogatimi izkušnjami in vrednotami, ki jih zagovarjate, boste danes prevzeli vaš novi položaj predsednika. 20 let po pacu berlinskega zidu, 5 let po širitvi Evrope je vaša izvolitev zmaga za Združeno Evropo. Veliko nas je, ki vas poznamo, ki vas zelo cenimo zaradi vaše osebnosti, zaradi vaše politične vizije, zaradi vašega boja. Veliko nas misli, da so vaše osebne sposobnosti tiste, ki kaže na to, da boste zagovarjali interese Evrope in naših državljanov. Te izkušnje in te vrednote bodo zagotovili, da boste nasledili uspešno Hansa Gerta Pöteringa, ki zelo dobro pozna to ustanovo. Rad bi se mu zahvalil za njegovo uspešno vodenje Evropskega parlamenta z dostojanstvom in z evropejstično vizijo. Za evropski model se je treba boriti v solidarnostnem duhu, zato da bo Evropa napredovala. Pristojnosti Evropskega parlamenta bodo okrepljene z Lizbonsko pogodbo. Velika večina parlamentov in tudi Komisija si želi, da bi bila ta pogodba sprejeta. Že 26 nacionalnih parlamentov je sprejelo to pogodbo in zato si zasluži podporo vseh poslancev. Naše ustanove je treba okrepiti, zato da bomo lahko bolj koristili evropskemu projektu. Evropska komisija in Evropski parlament bosta potiskala naprej naš evropski projekt. Gospod predsednik, rad bi vam želel vam in Evropskemu parlamentu uspešno delo in da bomo dosegli Evropo, ki bo temeljila na solidarnosti in na vrednotah. Hvala lepa. Gospod predsednik. Sedaj pa damo besedo gospodu Golnišu, ki predstavlja neodvisne poslance. Izvolite. Hvala lepa. Mislil sem že, da ste me pozabili, kot tudi nas vse neodvisne. Seveda vam osebno čestitamo za izvolitev. Ni nam pa všeč način volitev, kajti vaša zmaga je bil rezultat eh, dogovora med dvema političnima skupinama. Dvema političnima skupinama, ki um, vodijo vol, volilno kampanjo, potem pa se med seboj dogovorijo za izid. Upam, da ne boste postali sužen teh dveh skupin. Upam, da boste še naprej zagovarjali pravice manjšinskih strank, predvsem nas, prestopnikov, kot nas imenujejo. Mi se borimo proti posledicam eh, globalizacije, gospodarstva in temu mešanja eh, oseb, storitev in dobrin. Pristojnosti Evropske unije se širijo, vendar pa to škodi našim državljanom. Mi smo oporniki, kot ste tudi bili vi v vaših časih. Prosim vas, da nas zaščitite, da eh, boste spoštovali poslovnik in da tega ne boste vsakič spreminjali zaradi tega, ker želite eh, utišati. Uh, vse tiste, ki zagovarjajo nacionalne interese. Sedaj pa, torej to je bil govor neodvisnih. S tem smo zaključili sklop uh, govorov. In s tem smo zaključili tudi točko na dnevnem redu izvolitev predsednika Evropskega parlamenta. Sedaj gremo na sedno točko, gre za izvolitev podpredsednikov Evropskega parlamenta. Časovni rok za nominacije, za imenovanja je ob enih